te agencije, agencije in pa od zastopnikov zainteresiranih strani. Nacionalnost direktorja bo tudi imela eh, določen vpliv in eh, prav tako moramo eh, paziti na to, kakšen bo postopek zbiranja najpomembnejših vodilnih kadrov. Vzpostavljanje same agencije bo bistvenega pomena, sam proces ustanavljanja tega eh, organa bo zelo pomemben tudi za imič, za podobo Evrope. Gospod Marijas, za zaključek postopka CatchDI. Najlepša hvala. Evropska unija bi morala podpreti vse napore, za doseganje minimalne plače na evropski ravni za minimalno nadomestilo za primer brezposelnosti. Evropska unija bi morala tudi zagotoviti minimalne standarde povezane z kršitvami standardov. Najpomembnejše kršitve direktive iz leta eh, devetindevetdeset. Eh, Sedaj imamo situacijo, ko tisoči eh, učiteljev in nadomestnih učiteljev v Grčiji govorijo o tem, da je treba vzpostaviti eh, eh, Elo. Ampak Ela je novo birokratsko telo. S tem se bo odozela odgovornost državam članicam. Poglejmo si raje, kakšne so dnevne kršitve in osredotočimo se na kršitve, ki se dogajajo vsak dan. Hvala lepa, gospa Tyson, nekoliko zapleteno bom, ampak vseeno, če želite besedo na koncu. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani, kot sem povedala prej, naš predlog za vzpostavitev Evropskega organa za delo predstavlja končni kamenček v mozoniku eh, reforme zakonodaje za zagotavljanje poštene mobilnosti delavcev. Vedela sem že na začetku tega postopka, da eh, prosti pretok delovcev ne bo najpomembnejše področje. Zato sem zelo uh, zadovoljna, da smo sedaj po direktivi o napotenih delovcev eh, v času, ko boste glasovali o tej eh, novi uredbi, ki bo zagotavljala pošteno in lojalno konkurenco na delovnem trgu v čezmejnem kontekstu. Žal pa doslej še ni bilo mogoče, da bi so zakonodajalci se dogovorili o predlagani poenostavitvi eh, eh, eh, pravic usklajevanja na področju socialne varnosti. In upam, da bo v, do četrtek položeni temelji za sprejem te eh, uredbe po volitvah v Evropski parlament. Veliko milijonov naših državljanov se srečuje s temi problemi vsak dan. Za njih je vsakodnevno eh, potova, čezmejno potovanje dnevna realnost in zato vsi ti delovci zaslužijo sprejem te zakonodaje čim prej. Prosti pretok delovcev je bil vedno temeljno načelo Evropske unije, to še vedno ostaja in trge dela v državah članicah so sedaj medsebojno zelo povezani in prosti pretok delovcev vzpostavlja tudi povezave med sodržavljani in ljudmi olajšati prosti pretok ljudi, istočasno pa zagotoviti spoštovanje evropskih pravic, to je nekaj, kar nas je vodilo pri pripravi tega predloga o mobilnosti delovne sile. Ta vodilna načela so nam omogočala zadobiti zakonodajno reformo, ki jo podpirajo na vzhodu, zahodu, severu in jugu. To so tudi načela, ki so tudi podlaga za uh, uredbo uh, ki vzpostavlja ELO. Najlepša hvala za podporo tej uredbi. In hvala lepa, gospod Lenars, v eh, dve minuti imate, da zaključite eh, to razpravo. Hvala lepa, hvala gospa predsedujoča. To kaže na to, kako pomembna Eh, bo eh, Ela, kajti toliko kolegov se je vrnilo v to dvorano samo zato, da ne bi zamudili konca te razprave. Najlepša hvala za to pozornost. In zato vam želim danes povedati naslednje. Danes je dober dan. Vzpostavljamo Evropski organ za delo in z vzpostavitvijo tega organa smo naredili zelo pomemben korak naprej k ustvarjanju res socialnega in poštenega trga dela v Evropi. Zagotovili bomo prosti pretok delovcev, istočasno pa zagotovili spoštovanje pravic. Zagotovili bomo prostor, kjer ne bo več eh, možnosti za šolsa dumping, nelojalno konkurenco oziroma lažne samozaposlitve. Zato potrebujemo boljše izvajanje evropskih pravil na področju mobilnosti delovne sile in to bo zagotavljala ELA in to bo eh, začela ELA delati že zelo kmalo. To je izreden dosežek, eh, ki kaže na to, da je Evropska unija sposobna doseči rezultate na področjih, ki so pomembni za naše sodržavljane. Še enkrat najlepša hvala Evropski komisiji, komisarki Tyson, romunskemu predsedstvu in vsem našim kolegom, s katerimi smo sodelovali konstruktivno in očinkovito, da smo prišli do tega rezultata. Računam na vse vas, da boste še naprej tako zauzeto delali, kajti to je potrebno za uspeh ELA v prihodnje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Merci. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Glasovali bomo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni. Preden začnemo z glasovanjem, mi dovolite nekaj besed, s katerimi želim eh, pozdraviti Greto Thunberg. Danes je z nami prav posebna gostja, je na tribunah za obiskovalce. To je oseba, ki je ni treba posebej predstavljati. Gre za mlado državljanko iz eh, Švedske, ki je za svojim osebnim pogumom, idejami in eh, iskrenostjo postala simbol boja proti podnebnim spremembam. greta thunberg nos urge a nosotros greta thunberg nas eh, vse politike, pa tudi državljane in podjetja poziva naj podvojimo svoja prizadevanja s pričo podnebne krize. Evropski parlament je v tem zakonodajnem mandatu dokazal, da razumemo nujnost eh, ukrepanja in da razumemo ambicije te mlade evropejke. V tem zakonodajnem mandatu smo stopili na nepovratno pot, ko gre za zaščito okolja in pa boj proti podnebnim spremembam. Tako, če si ogledamo zakonodajo na področju emisij iz prometnega sektorja in ko gre za reformo naše scheme za trgovanje z emisijami. Evropski parlament se je vedno zauzemal za trajnostni razvoj in eh, rekordnem času smo podprli tudi pariški eh, sporazum, ki smo ga podpisali tukaj v parlamentu ob prisotnosti sekretarja ZN Ban Kimona. Ampak vsi vemo, da to ni dovolj, da je treba več narediti tudi na osebni, lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni, če se želimo izogniti globalnemu segrevanju nad eh, stopinjo in pol Celzija ter uničenju, ki bi ga to povzročilo. Naslednje zakonodajno obdobje bo bistvenega pomena. Greta Thunberg bo sedelovala na izmenjavi stališč eh, danes popovdne na odboru za okolje ob dveh in eh, ta seja odbora bo odprta za vse. Torej, prosim, da tukaj toplo pozdravimo Greto Thunberg. Greta, dobrodošla. Dobro.

Notre Dame, ki je gorela. Zato z težkim eh, srcem v imenu francoske delegacije želim eh, izraziti globoko obžalovanje teh eh, katastrofičnih dogodkov. Velik del francoske dediščine je bil včeraj uničen. Včeraj smo videli katedralo Notre Dame v plamenih in del nas je goril z njo. In zato izražam vse spoštovanje gasilcem, ki so se borili celo noč za to, da bi ta lepa katedrala ostala po konci. Kolegice in kolegi, francozine in francozi bomo odporni v tem času. Ponovno bomo zgradili to, kar je bilo uničeno včeraj. In želim se vam zahvaliti, dragi kolegi in kolegice, za vašo podporo Franciji, kajti ko je eh, uničen del naše dediščine, to velja za vse. Kot je rekel Viktor Igo, vsak eh, čas, vsak eh, posameznik prinese svoj kamenček. In svoj kamenček bomo prispevali tudi mi k ponovni izgradbi tega simbola in zato se vam zahvaljujem. Thank you. hvala lepa gospod eh, predsednik želel sem nekaj dodati eh, samo eh, v petnajstih sekundah tisoč sto triinšestdesetega leta ko se je začela gradnja te katedrale je obstajala delovna sila ki je bila specializirana z delom, z lesom in pa, eh, eh, in pa kamnom. To so bili ljudje iz cele Evrope, ki so prispevali svoj eh, kamenček k temu spomeniku, ki je danes postal simbol naše civilizacije. Gospod predsednik, nekaj drugega želim povedati. Imenovali ste me eh, kot predsednika odbora za, etično, za etiko skupaj z drugimi. In v tem mandatu smo bili pod mnogimi pritiski, pod pritiski lobijev, ki so se naselili v naših institucijah. Želim vam še enkrat spomniti, gospod predsednik, ko smo eh, glasovali o direktivi o avtorskih pravicah, da omenim samo to, Eh, ste se eh, eh, vedli odlično, da so lobiji v naših institucijah in kar zadeva Evropski parlament, so, so sodelovali celo v medinstitucionalni fazi, kjer niso imeli nobene vloge, nič za početi. Vas prosim, da bi v naslednjem obdobju določili obveznost krepitve Eh, pravil, ki bi take prakse preprečile enkrat za vse. Hvala lepa. Gracias. Hvala. Sedaj pa začenjamo z glasovanjem. Najprej je na vrsti poročilo Vikstrom, statistika skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Glasujemo poimensko. han votado se cierra la votación. quando es la savagna. Sprejeto. 492 za, 109 proti, 35 vzdržanih glasov. Parlament je s tem opravil svojo prvo obravnavo. Drugo poročilo je poročilo Rosier komisarka thyssen je zaprosila za besedo preden glasujemo o tem. Uh, spoštovani predsedujoči komisija podpira predlog uh, Evropskega parlamenta, da podpremo pristop Evropske unije k ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah. Vendar pa se naše stališče nekoliko razlikuje od stališča komis, od parlamenta in sveta. Želimo omogočiti, da bi se vse države priključile ženevskemu aktu. Tukaj gre za poseben primer sedem držav članic, ki so že dolgo podpisnice Lizbonske pogodbe, bi lahko bile pooblašene za pristop k ženevskemu aktu v interesu Evropske unije. V tem smislu bi izpostavila izjavo komisije, ki smo jo predložili Evropskemu parlamentu in svetu v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Tyson. Sedaj pa glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno poročilo, Rozier. Glasujemo poimensko. Se cierra la votación. Pone glasovanje. sprejeto, sedaj pa glasujemo o izjavi komisije z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. S tem smo zaključili prvo obravnavo. Poročilo Radoš, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Se cierra la votación. Konec glasovanja sprejeto. Poročilo Forenca. Gospa Forenca je zaprosila za besedo, dve minuti imate na voljo, izvolite. Grazie, predsednik. Hvala, gospod eh, predsednik. Naj izpostavim pomen tega sporazuma, kajti proizvodnja oljčnega olja je pomembna za vse države Evropske unije na sredozemlju, med njimi tudi eh, Italije, katere izvoz je bistveno eh, prizadet zaradi eh, suše in eh, bolezni oljk. Eh, Torej, bistveno je, da eh, je Evropska unija še naprej vključena v mednarodno sodelovanje, ko gre za olčno olje in namizne oljke. Ne morem pa se eh, ne spomniti, da nismo pravočasno ukrepali kot Evropska unija med mednarodnimi pogajanji. Eh, Kaj ti tukaj eh, je potreben konsens parlamenta. Zaradi tega zahtevamo od komisije in predsedstva, da parlament pravočasno vsebinsko um, obveščata v skladu z odločitvijo v četrtem členu samega sklepa. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Cerramos la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Tarant. Gospod Tarant je zaprosil za besedo, dve minuti imate na voljo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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, vemo, kako sovražimo govore poročevalcev, ki zmotijo gladek tok glasovanja, ampak danes moram pojasniti, s kakšno dilemo smo soočeni. Vsi poznamo tisto izraelsko šalo, ki govori o tem, koliko krat se policaj smeje, ko mu poveš isto šalo. Ampak to, kad smo imeli osem imenovanj v računsko sodišče in eh, z izjemo kandidata iz Irske, smo vse potrdili. Um, več imamo tudi kandidatov iz novejših evropskih držav, recimo iz Finske, Mačarske, iz Estonije. Ne bom rekel, da politiki ne moremo opravljati drugega strokovnega dela. Nasprotno, naša kolegica Ivana Maletič ima vse, um, vsa um, eh, poblastila za to, da postane kandidatka. Ampak Imenovanje kandidatov in kandidatk ni transparentno. Države članice pozivam naj prisluhnejo Evropskemu parlamentu in da naj vedno predlagajo dva kandidata, zato da bomo lahko dosegli uravnoteženost spolov. In treba je uh, slediti irskemu primeru, treba je organizirati javno posvetovanje za opravo, za izbiro najboljšega kandidata. To je, to je tudi v duhu naših pogodb kolegi, razmisliti moramo, če res potrebujemo računskega sodnika iz vseh držav ali imamo res toliko uh, revizij. Eh, morda bi lahko imeli rotacijsko obdobje 14 sodnikov v enem obdobju in 14 eh, sodnikov v drugem obdobju. Če bomo imeli toliko sodnikov, bodo državljani samo še bolj nezadovoljni in bojo začeli zažigati bastile posod po Evropi. Um, no, tudi odločitev eh, romunske vlade in hrvaške vlade ni dosegla uh, visokih standardov Evropske unije in dejansko se vsak policaj smeji samo enkrat, ko mu poveš šalo. Pasamo na votacijo sekreta. Tajno glasovanje. Cerramos la votación. Con el glasovanje. Predlog je bil zavrnjen. Informe Tarant, propuesta de nombramiento un miembro del Tribunal de Cuentas. Poročilo Tarant, imenovanje članice računskega sodišča Ivana Maletić. I would just like to remind my colleagues. Želela bi spomniti kolega, da danes glasujemo o običajnem postopku. Ta ideološki govor, ki si ga je privoščil, ni nekaj, kar bi morali poslušati tukaj v parlamentu. Dajte se odločiti na osnovi zaslug kandidata. Hvala. Tajno glasovanje. Gre za imenovanje kandidatke Ivane Maletič. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Predlog je bil sprejet. Informe Rosier. Poročilo Rosier. Eh, glasujemo o stopetinpetdesetem, eh, predlogu sprememb poimensko. Se cierra la votación. Konec glasovanja. sprejeto. Izjava komisije, predlog spremembe 156 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Parlament je s tem zaključil branju, prvi obravnavi. Poročilo Klinc. Glasujemo po imensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Adelante. Ali lahko dobim besedo? Izvolite. Kolegi in kolegice, po 15, leti bom, po 15 letih bom zapustil Evropski parlament in danes sem poročevalec za dve moji zadnji poročili. Delo v zvezi s temi poročili mi je pokazalo, da je parlament sposoben se medstrankaško povezati in zgraditi mostove nasprotju z nekaterimi nacionalnimi parlamenti. Nekateri boste spet kandidirali na volitvah in boste sedeli tudi v naslednjem parlamentu. Na vse apeliram, da ne popustite v boju za evropske ideje. Evropska unija nam več kot 50 let ponuja mir, pravno državo, demokracijo in relativno dobrobit. Našim otrokom in vnukom smo dolžni ohraniti evropski projekt. Evropa mora ostati skupaj. Evropa mora biti prihodnost nas vseh. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Še eno poročilo, Klinc, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Simon, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Parlament je s tem zaključil prvo obravnavo. Še eno poročilo, Simon. Lahko glasujete poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Hokmark. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Gospod Hokmark, izvolite besedo. Um, Podobno kot gospod Klinc bi se želel zahvaliti za teh odličnih pet let. Uh, dobil sem uh, odlične prijatelje iz različnih držav in iz različnih političnih družin. Ehm, imamo priložnost, da Evropska unija postane močna, da je odprta družba, ki je odprta za posameznike. Evropska unija mora biti močna v globalnem okolju. Tukaj je potrebno sodelovati. Ehm, včasih se naše stališča razhajajo, ampak dobro je, da imamo skupno nalogo in skupne cilje hvala vsem skupaj za teh odličnih 15 let. To sta bili moji dve zadnji poročili in upam, da boste prispevali k bolj stabilni Evropi. Hvala lepa vsem. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poroč, še eno poročilo Hokmark, poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Fernandez. Predlog spremembe ena. Za dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Eh, predlog komisije, o tem glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Sedaj pa poročilo Karas Beres. Predlog spremembe dve, glasujemo poimensko. Konec glasovanja sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Gospa Beres je zaprosila za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, mislila sem, da bomo glasovali o tretjem poročilu, tako kot eh, kolega Klinc in eh, Hockmark. Po 25 letih bo samo bo to moje zadnje poročilo. Vsem se zahvaljujem, tistim, s katerimi sem se eh, kregala tistim, s katerimi smo se strinjali, s tistim, s katerimi smo našli skupno stališče. Zahvaljujem se tudi tolmačem, vsem zaposlenim v parlamentu in sedaj zapuščam Evropski parlament, ki se je v teh letih zelo spremenil. Tudi mi smo se spremenili, Evropa se je spremenila. Ta parlament je postal pravi parlament državljanov. Vedno pravimo, eh, da preveč prisluhne lobijem, ampak ta parlament je tudi v osmozi s temi evropejci, ki jih je vedno več, ki so prepričani, da je Evropa njihova najboljša prihodnost. Ta parlament je modern demokratičen parlament. To je parlament državljanov in ohranite ga takšnega, kot je. Hvala lepa. Gracias. Gracias, señora Begué. Hvala, gospa Beres. Še eno poročilo, kar nas bere, razglasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Še eno poročilo, kar razberes, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil svojo prvo obravnavo. Poročilo Ferber glasujemo poimensko. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto, parlament je zaključil prvo obravnavo. Še eno poročilo Ferber, lahko glasujete poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Sedaj pa poročilo Calve Šambo. Gospod Kavet je zaprosil za besedo. Ne, opravičujem se. Gospa Lopez Bermeho je prosila za besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zvezi z pravilnikom 59.3 bi želela postopkovno glasovanje, torej poimensko glasovanje o predlogih sprememb pred eh, predhodnim sporazumom. Ti predlogi sprememb eh, odpravljajo diskriminatorne izjeme pri izvajanju direktive. S tem bomo zaščitili vse delavce, predvsem tiste, ki so v zelo prekarni situaciji. Gre recimo za pomorščake in pa za uh, eh, gospodinsko pomoč. Prosim torej za poimensko glasovanje o teh predlogih spremem pred predhodnim sporazumom. Gospod Kalvešombo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, spoštujem vaše odlične namene, verjetno se z vami celo strinjam. Eh, vem, kaj je namen te zahteve. Ja, tukaj prihaja do izjem, s katerimi se jaz nisem strinjal, ampak vseeno, zato da bomo lahko zaključili delo, zato da bomo lahko um, ohranili ta bistven sporazum, da bomo lahko ohranili ravnoteže, ki smo ga tako težko dosegli v pogajanjih, uh, prosim, da ne upoštevamo te zahteve in da glasujemo, glasujemo o besedilu takšnem, kot je. Hvala lepa. Poimensko glasujemo o predlogu gospe Lopez Bermejo. Lahko glasujete. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Entonces pasamos ya a Torej glasujemo o predlogu spremembe 134 in sicer poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Izjava komisije za dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Parlament je s tem zaključil prvo obravnavo. Gospod Kalvet je zaprosil za besedo, 30 sekund imate. Estoy sufriendo un sabotaje. El, eh sem žrtev saboti, sabotaže, manj kot 30 sekund. No, um, glede na to, da je to moje zadnje besedilo v tem mandatu, kaj ti obljubim, da se bom vrnil, se želim zahvaliti celotnemu parlamentu, vsem, ki so za ali proti poročilu, želim se zahvaliti celotni ekipi, romunskemu predsedstvu in pa gospe Tison. Gre za bistven sestavni kamen eh, bolj pravične in socialne Evrope. Jaz bom vsekakor eh, tudi v primeru, da se ne vrnem, to besedilo ohranil kot najodličnejši spomin eh, po tem sprehodu skozi to odlično hišo. Glasujemo o predlogu spremembe 134. Konec, ne, oporočilo od Lenac. Konec zasavanja. Sprejeto. Skupna izjava. Predlašujem besto pet, za dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Parlament je s tem zaključil prvo obravnavo. Poročilo Mato, tudi gospod Mato je zaprosil za besedo. Hvala. Gospod predsedujoči, eh, Veliko je bilo sestankov, veliko poizkusov je bilo za reformo te uredbe. Eh, sedaj imamo enotni sporazum, ki združuje 30 sporazumov. Ta sporazum je krhek, ampak je vseeno dobil eh, široko podporo, zato prosim, da glasujete za. Ja, voorzitter, eh, ik beroep me op artikel 59, lid 3 van het reglement. Eh, want ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we. Mislim, da je popolnoma nujno, da upoštevamo peti aneks, eh, prvi del predlogu komisije, kot je bil začetno podan. Namreč, eh, če bomo sprejeli predlog trialoga, potem bomo uničili eh, življenja ljudi, kot so te ribiči na mojem eh, plakatu. To je neko, kar ne bo več možno opravljati v prihodnosti, naši um, vnuki ne bodo imeli tega dela, posebej moramo glasovati o teh uh, predlogih in prosim, da vsi, ki temu nasprotujejo, ustanejo. Ja, manjka vam samo še barka, pravi predsedujoči. Dos, cuatro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 los hay. entonces ahora ya votamos. perfecto. dobro. več vas je bilo kot osemintrideset. dobro. potem eh, glasujemo o predlogu gospoda van der linka z dvigom rok. adelante señor señor jadu. gospod jadu. ordinaire. No. Dragi kolegi, vseeno je nenavadno, da eno glasovanje, ki je preplavilo evropsko javno mnenje. To je bilo glasovanje za ekosisteme, za male ribiče, proti Libijem in proti industrijskemu ribolovu. To je bilo neverjetno pomembno glasovanje. V vseh državah se je o tem govorilo in zato zahtevamo tega parlamenta, da drži svojo obljubo do ekosistemov, do uh, majhnih ribičev po celi Evropi proti industrializaciji ribolova in proti finančnemu ribolovu. Hvala. gospod mato moram reči da sem proti zahtevi gospoda van dalena zakaj zato ker želi s svojimi predlogi sprememb izničiti sporazum z večinsko podporo da bi prepovedali ribolov z električno energijo prosim, da glasujete proti predlogu gospoda Vandalena. Glasujemo o predlogu gospoda Vandalena z dvigom rok, kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je bil zavrnjen. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Levandovski. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Gresle. Predlogi sprememb 1 do 4, 7 do 110, 114 do 140 za dvigom rok do je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete se cierra la votación. konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe šest za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe sto enajst za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe sto dvanajst za proti vzdržani, sprejeto. Preračunim je 113, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 142. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 141 postane brezpredmeten, glasujemo po imensko o predlogu komisije. Lahko glasujete. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo pospešil. Za dvigom rok, za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Grappini. Za dvigom rok za, proti, vzdržani. Sprejeli smo predloge spremenil 62 do 71, sedaj po poimensko o predlogu komisije. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo ima Mikin, se glasujemo po imensko predlogu spremembe 42. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Besedo dobi gospod Mamikins. Dve minuti imate na voljo. Thank you very much, uh, dear Najlepše hvala, dragi kolegice in kolegi. Izpostavil bi uh, Eh, pomen uredb, ki smo jih ravno kar sprejeli. Gre za preprečevanje terorističnih napadov z domače narejenimi bombami in veliko naših sodržavljanov, evropejcev, eh, bi lahko v zadnjih petih letih iz, rešili, če bi imeli strožjo zakonodajo glede predhodnih sestavin za eksplozive. Ampak nismo jo imeli. In dokaz za to je stoodstotna podpora temu dosjeju na glasovanju v odboru Libe. In še enkrat eh, in vedno znova se zahvaljujem poročevalcem v senci za dobro sodelovanje, za eh, dobro delo v trialogu in še enkrat res vsem hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Meserič, predlog spremembe sedeminsedemdeset, poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe oseminsedemdeset z dvigom rok za, proti? vzdržani sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Lenars. Glasujemo poimensko o predlogu spremembe 326. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Melo. Predlog spremembe 100. 12 poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Poročilo Kienge. Predlog spremembe 69. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo in poročevalka je zaprosila za besedo. Izvolite. Hvala, gospod, eh, predsednik. S sprejetjo, tega dosjeja še enkrat izboljšujemo migracijske procese. Zahvaljujem se eh, vsem eh, poročevalcem v sencu, ki so mi zelo odgovorno pomagali k čim prejšnjem sprejetju uredbe. Upam, da bomo v naslednjem sklicu tega parlamenta se lahko nadaljevalo delo, ki se je začelo v tem eh, sklicu in upam, da enako odgovorno. Hvala. Hvala. Naslednje poročilo in zadnje poročilo v današnjem glasovanju. Gospa Tun, izvolite besedo. Thank you very, thank you. Uh, dziękuję bardzo. Najlepše hvala. Prijateljice in prijatelji, kolegice in kolegi, ne bom se poslovila, ampak se bom še naprej borila za močno Evropsko unijo in zaradi tega prosim, da glasujete za to poročilo, ki je pred nami. Kajti to bo zavarovalo na tisoče državljanov Evropske unije pred smrtjo v prometnih nesrečah in pred hudimi poškodbami. To so novi sistemi, ki bodo ljudem pomagali. Vnaprej hvala za ogromno podporo in novi sistemi v novih vozilih bo eh, naredilo ceste v Evropi varnejše, ne samo za eh, voznike in eh, udeležen, druge udeležence v prometu, ki so posebej izpostavljeni. Varnost v prometu je samo še eden od primerov, kako Evropska unija pomaga reševati življenja pri, skozi boljšo varnost, skozi boljše sodelovanje. To je oprejemljiv dokaz, eh, kaj lahko naredimo na evropski ravni v vsakdanjem življenju. In Tisti, ki želijo zapustiti Evropsko unijo, bodo šele razumeli, kakšno škodo bodo utrpeli. Poznosni smo na vse, kar smo dosegli. Hvala. Glasujemo o predlogu spremembe 110 in sicer poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprijeto. Izjava komisije, predlog 111 za dvigom roko, kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Parlament je zaključil prvo obravnavo. Hvala, gospe in gospodje.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 señorías damos paso ahora a las explicaciones. Tako, sedaj pa sledijo obrazložitve glasov. Najprej dobi besedo gospod Mesarič. Es acerca del informe. Gre za poročilo Rozije. Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

naš trg, trg 500 eh, milijonov potrošnikov in da se vsak dan bolj varni in bolj bogati. Nisem pa pripričan, da bo ta varnost in eh, rast se ohranila, če države ne bodo pravilo uporabljale in izvajale enako in če bodo to počele na rovaž drugih imam izkušnje, kako so države članice sposobne izvajati pravila in predpise in mnoge med njimi bi se dosedaj vendarle že lahko naročile, kako pravila izvajati. Vedno znova pa se pojavljajo tiste države, ki ne izvajajo pravil dosledno. To moramo početi, če želimo doseči enak napredek in če ne zaradi tega pa vsaj zaradi solidarnosti da ohranimo skupni trg. Najlepša hvala. Gospa Šojdrova ima besedo, izvolite. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi. Odločila sem se, da bom glasovala za to direktivo in jo podprla. Njen namen je namreč pomemben zaščititi želi tiste, ki se eh, zavedajo, da do kršitev evropskih pravil prihaja in opozoriti na nje. To je v javnem interesu in je tudi v javnem interesu zaščititi tiste ljudi, ki so pripravljeni biti žvižgači in jih zaščititi pred možnimi eh, posledicami in maščevanjem. Eh, obstajajo pa tudi legitimni interesi delodajalcev in delodajalci morajo, po moje, imeti možnost izvesti interne procese, eh, v okviru katerih lahko zaposleni prijavijo kršitve. Ne pozabimo na eh, mala in srednja podjetja, njihova življenja ne želimo še posebej komplicirati in strinjam se z, delom, z dejstvom, da interni procesi v podjetjih morajo obstajati. Najlepša hvala, gospod Žurevski. Hvala lepa. Ne bi se danes oglašal, če včeraj ne bi bilo razprave. Dve stvari ste me zaskrbeli. Prvič, nespoštovanje za uredbo eh, manjšine neke obrobne sile si enostavno želijo komplicirati vse, kar smo dosegli in omogočiti nekaterim, da so nad zakonom v javni sferi. Eh, in ravno tako eh, se moram postaviti po robu, po ti, tistim, ki vlažne informacije podpirajo, kajti eh, obstajajo obtožbe o prekovanje, o podjetjih, o posameznikom, ki lahko uničijo finančni ali mentalni obstoj nekoga. Pravo ravnotežje moramo narediti, najti in če ne, bomo naredili več škode kot koristi. nous revenons de, de loin, le Parlement européen. Evropski parlament je napisal zelo uh, dobro besedilo za zaščito žvižgačev, ampak eh, svet je razvodenil to uh, besedilo in uh, žvižgači sedaj ne bodo več imeli obveznosti, da uh, Eh, obvestijo svoje hierarhično nadrejene, predn bodo informacije objavili. In eh, treba je zaščititi tiste, ki se borijo za resnico. Ampak tu gre še ena stvar. Vprašanje eh, tajnih informacij, zlasti iz obramnega področja. Razumemo določene zadržke do tega, ampak mor, moramo tudi, tudi razmišljati o situacijah, kot jih predstavlja Julian, eh, eh, Julian Assange, kajti ti so veliko povedali o kaznivih dejanjih, ki so bila storjena v času iraške vojne. Eh, torej, besedilo je dobro, žvižgači so zaščiteni in mi smo opravili svoje delo. Gracias, Hvala, gospod, eh, predsednik. Nespoštovanje evropskega prava je to, ne, je povezano z protievropejskim duhom in nespoštovanjem inštitucij. Mnogi desničarji poskušajo to izkoristiti, te ne pravilnosti oziroma pomanjkljivosti v evropskem pravu, ampak nobeno pravo ni idealno če želimo, v, da so evropejci bolj vključeni v um, evropsko politiko na anticipativen način, potem potrebujejo inštrumente in mi ti, smo tisti, ki se zauzemamo za močno Evropo, ki jim moramo te instrumente omogočiti. Tukaj mislim na različne odnose povezane z delom, vodenje evropskih skladov in podobno. In tukaj moramo imeti eh, kritje in garancije in zaradi tega sem kolegice in kolegi glasoval za. Gospod Hanna. Hvala lepa, gospod predsednik. Pride trenutek v življenju, ko se človek zave, da je eden eh, od eh, poslancev z najdaljšim mandatom v tej dvorani. Spomnim eh, se, ko je bil novinar aretiran zato, ker je prijavljal goljofije dosti sem star, da se spomnim eh, zadeve Adriansen, ko so eh, privedli eh, računovodjo, da bi očistil račune komisije. Ugotovil je, da včasih eh, niso eh, uporabljali niti dvojnega računovodstva in potem eh, je morala komisija osopiti. Skratka, eh, vsi si želimo zaščititi svoje interese, to ni izključno veljavno za evropske e, institucije. Ampak e, nekateri mislijo, da konec posvečuje sredstvo in da je mogoče kritike čisto legitimno, legitimno učitati. Rešite ta problem in s tem boste rešili veliko drugih problemov. Gospa Ruonen. Gospod premijer. Epäkohdista, kuten... E- Najlepša hvala, kar zadeva težave in uh, slabosti, eh, kar zadeva goljofije, izogibanje plačevanju davkov, kar zadeva druga kazniva dejanja. E, Uprave in pravosodje so tiste, ki se morajo tudi ukvarjati s temi vprašanji. Žvižgači morajo imeti dovolj zaupanja, da lahko odkrijejo takšne informacije eh, o dejanjih, ki lahko zelo škodijo eh, družbam, splošnemu interesu, gospodarstvu. In eh, žvižgači omogočajo, da se s takimi težavami soočimo še pravočasno. Sedaj smo eh, zaščitili žvižgače pred odpovedmi, pred eh, pregonom. Zlasti sem zadovoljen z dejstvom, da smo končno lahko zaščitili tudi eh, žvižgače s pravili, kajti v mnogih državah članicah zakonodaje na tem področju nimajo in zato morajo vse države članice v najkrajšem možnem času prenesti to direktivo v svoje zakonodaje. Hvala lepa. Hvala lepa